So, good morning, colleagues. Dobro jutro, kolegi. Začenjamo običajno seje Libe in začenjamo s točko 14 na dnevnem redu. Gre za dolgo poročilo, za zelo dolgim naslovom, poročevalka je gospa Fajon. Razpravljal bom torej o poročilu, oziroma o predstavitvi osnutka poročila, predloga glede uvedbe poenostavljenega režima kontrole oseb na zunanih mejah, s katerimi Hrvaška in Cipr enostransko priznata nekatere listine kot enakovredne svojim nacionalnim vizomom. Vsa tranzit, če so, če so je ozemlje ali načrtovano bivanje na svojem ozemlju, ki ne presega 90 dni. Gospa Fajon, besedo bom predala vam, potem pročevalcem senci ter ostalim članom odbora in potem tudi komisiji, če bo želela dodati svoje. Najprej pa gospa Fajon. Hvala, hvala, gospa predsedojoča. Dovolite, da govorim slovensko zaradi tega, ker gre za dokaj zapleteno poročilo, tako da me boste lažje razumeli in bom se bolj pravilno izražala. V začetku bi se rada najprej zahvalila Evropski komisiji za izvrsten predlog ter za odlično sodelovanje. Do sedaj prav tako hvala vsem poročevalcem v senci poročilo ki je pred nami obravnava uveljavitev poenostavljenega režima kontrole oseb na zunanji meji na za hrvaško in cipr hrvaška je namreč z vstopom v evropsko unijo s prvim julijem letos v skladu s pogodbami morala pričeti izvajati prvo fazo šengenskega pravnega reda ta določa da mora hrvaška tako kot predhodne države pristopnice od dneva pristopa uporabljati določbe uredbe 539 skozi 2001 in sicer tako, da za državljane tretjih držav iz priloge ena negativna lista določi vizumsko obveznost, naprimer za državljane Maroka, če ponazorim. Poleg tega se za Hrvaško od datuma njenega pristopa zaradi pridružitve ne uporabljajo druge določbe. Šengenske zakonodaje, kot so pravila vzajemnega priznavanja, skladu s katerim se lahko tujci, ki ga je izdala ena od šengenskih držav članic, v okviru kratkoročnega bivanja prosto gibljajo na ozemlju drugih držav članic. Določbe o enotnem vizumu ter nacionalni vizumi, ki jih izdajo druge države članice Evropske unije, ki še niso šengenske države. Podobno je bilo drugim novim državam članicam, ki še ne izvajo celoti šengenskega pravnega reda, dovoljeno, da z odstopanjem od prava Evropske unije neobvezno enostransko priznajo enotne vizume, da z vizume za dolgoročno bivanje in dovoljenja za prebivanje, ki so jih izdale šengenske države članice, naprimer dovoljenje za prebivanje, ki ga je Belgija izdala za državljane Konga, ter nacionalne vizume za kratkoročno bivanje, vizume za dolgoročno bivanje in dovoljenja za prebivanje, ki jih izdajo druge države članice, ki še ne izvajo v celoti šengenskega pravnega reda za namen tranzita, ki ne presega pet dni. Naprimer, vizum za kratkoročno bivanje moldavskemu državljanu, ki ga je izdala Romunija. Cilj tega predloga je zatorej z odstopanjem od uredbe 539 uvedba neobveznega režima, ki Hrvaški na prehodni osnovi do popolne uporabe šengenskega pravnega reda omogoča da enostransko kot enakovredne svojim prizna vizume ter podobne listine ki so jih izdale države članice ki še ne izvajajo v celoti schengenskega pravnega reda recimo cipr. predlog komisije ne vključuje več tranzitnih viz z razliko od dveh prejšnjih odločitev saj je bil ta odpravljen z uredbo številko osemsto deset skozi dva tisoč devet in navedene omejitve niso več ustrezne še vedno pa obstaja bistvena razlika med vizumi z ozemeljsko omejeno veljavnostjo ki načeloma veljajo samo za ozemlje države članice izdajateljice in takimi vizumi ki so izdani za državljane kosova ki omogočajo prosto gibanje v vseh šengenskih državah članicah razen v tistih nekaj državah ki ne priznavajo kosova zaradi te posebnosti je upravičeno da se uporaba teh vizumov z ozemeljsko omejeno veljavnostjo vključi v izvajanje režima enostranskega priznavanja tudi zato ker v tem primeru ni nevarnosti nedovoljenih migracij ali tveganja za varnost šengenskega območja. Razširitev režima enostranskega priznavanja s pravnim aktom unije ne bi Hrvaški in Cipru naložila nobenih novih obveznosti poleg tistih iz akta o pristopu. Ta pravni akt tako ne bi pomenil odstopanja od te pristopne pogodbe. Predlagani režim bi se izvajal neobvezno, Hrvaška ima možnost ali izvajati predlagani režim ali še naprej izdajati nacionalne vizume, kakor je določeno v pristopni pogodbi. Če se Hrvaška oziroma Cipr odločita za izvajanje skupnega režima, boste morali sprejeti vse listine, ki jih izdajo šengenske države članice in tako preprečiti vsakršno razlikovanje glede države članice izdajateljice. Ta režim um, se bo uporabljal do konca prehodnega obdobja in do polne vključitve zadevnih držav članic v šengensko območje oziroma do datuma, ko postane vzajemno priznavanje takšnih listin obvezno v skladu s šengenskim pravnim redom. Po preuročitvi predloga komisije, opuštevajoč prejšnji odločitvi in upoštevajoč mnenja pravne službe Evropskega parlamenta ter po posvetovanju strokovnjaki sem sestavila poročilo, ki bi bilo čim bolj v skladu s prejšnjimi odločitvami, ki bi bilo uravnoteženo ter ki bi tem bolj odražalo trenutne razmere. Posebej moram izpostaviti predlog številka štiri, predlog spremembe številka štiri na katerega sem ločeno tudi že opozorila evropsko komisijo saj želim tu odgovoriti na neko pravno praznino ki bi nastala zaradi nepriznavanja neodvisnosti države kosova strani cipra katerega prav tako ta odločitev zadeva. cipr bi namreč v kolikor se odloči da izvaja določila te odločitve moral priznavati vizume z omejeno ozemeljsko veljavnostjo izdane za državljane Kosova, dokler ne bo celoti izvajal šengenskega pravnega reda, čeprav neodvisnosti Kosova ne priznava. Ko bo Cipr v celoti začel izvajati šengenski pravni red, pa vzajemno priznavanje ne bi zajemalo več tovrstnih potnih listov oziroma ti za potovanje na Cipr ne bi bili veljavni. Močno upam, da bo poročilo dobilo potrebno podporo v odboru, ter da lahko čim prej tudi sedemo za pogajalsko mizo s svetom. Veselim se še naprej sodelovanja z vsemi poročevalci, tudi s komisijo in svetom in upam na čim prejšnje sprejetje. Hvala lepa. Ni videti, da bi kdo želel besedo tudi počalcev senci ni, tako da prosim komisijo, da poda svoj prispevek. Hvala lepa, gospa. Predsedojoča, najprej se zahvaljujem poročevalki za poročilo s štirimi predlogi sprememb. Prvi dva predloga, bolje pojasnite besedilo komisije in veseli me, da je poročevalka razložila, zakaj je prišlo do predloga spremembe številka 4. To je zapletena zadeva in eh, poročevalka je to zelo dobro obrazložila. Komisija je podala svoj predlog, ampak eh, ta sprememba je tudi v duhu predloga komisije. Kar zadeva predlog spremembe številka 3, imamo vprašanje tako da bo zadeva bolj jasno. Gre za možnost prehodnih določb glede listin izdanih pred datumom pristopa šengenskemu območju. Mogoče nam na to ni treba odgovoriti sedaj, ampak na kakšnem tehničnem sestanku zanima nas, kaj natančno je predvideno, tako da bi lahko opredelili naše stališče do tega. Drugače pa menimo, da ima poročevalka zelo pozitiven pristop. Hvala lepa, gospod Desosa. Tanja, želite kaj dodati? Ker bomo imeli tehnični sestanek in se bomo prvi srečali tudi z zapročevalci v senci, da razpravljamo o tej zadevi. Razumem sicer vaše vprašanje, ampak če mi dovolite, bi si vzela nekaj več eh, časa in bi vam odgovorila na to vprašanje interno po sestanku z zapročevalci v senci. Mikrofon, prosim. It's on. It was on. Yes, it was on. <laughs> so, um, thank you. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Fajon. In zdaj lahko nadaljujemo za naslednjo točko na dnevnem redu. Čeprav prihitevam za 15 minut, se kljub temu strinjate, gospod Fos, da nadaljujemo. Potem bomo nadaljevali z 15. točko. In sicer gre za predlog glede uvedbe avtomobilskega sistema e-call. Poraba tega sistema temelji na obdelavi osebnih podatkov. Gospod eh, Fos bo predstavil osnutek svojega poročila, nas eh, obvestil glede rokov, glasovanja v odboru. Videti pa morate, da so koordinatorji prosili za postopek po 50. členu, v tem primeru gospod Fus, pa bo, upajmo, razložil, kako bi lahko dosegli dogovor v skladu z postopkom po členu 49. Gospod Fus, izvolite. Ja, hvala lepa, Kinga. Danes se ukvarjam s tako imenovanim e-kolom, e-klicem. E s pomočjo različnih pravnih aktov naj bi nam uspelo to, kar poskušamo doseči že 15 let. To je vzpostavitev avtomatskega sistema nujnih klicev, ki jih serijsko grajujemo v vse nove avtomobile od leta 2015 naprej. Nasplošno lahko pozdravimo ta sistem, saj lahko prispeva k reševanju življenj Seveda pa se v tem postavlja tudi nekaj vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov, na katere bi rad odgovoril. Od vsega začetka še ni jasno in tudi Vinko ni bilo popolnoma jasno, ali se e-call omejuje samo na nujne klice ali pa naj bi spostavili tudi e-call sistem za komercialne ali zasebne podatke. mislim, da bi morali razlikovati med sistemov nujnih klicev in pa dodatnih eh, funkcij e-klica. Naprimer 112 e-call sistem, ta bi se aktiviral z vnaprejšnjo nastavitvijo. To je sistem, ki je nekako speč in je tudi v duhu varstva osebnih podatkov. To se pravi, ko se nekaj zgodi, ko se aktivira več senzorjev, se sistem sproži in ne shranjuje podatkov in jih tudi ne posreduje, ampak samo vzpostavi ta klic. Sledenje pri tem sistemu nujnega klica ni mogoče in ne bi smelo biti mogoče v primeru nesreče. Bi bilo treba posredovati samo nujni niz podatkov. Seveda mora biti o tem uporabnik naprej informiran in uporabnik eh, mora imeti možnost tudi ročne izklopitve tega sistema, če ne zaupa sistemu. Nekaj čisto drugega pa je sistem dodatnih funkcij e-kola za komercialne in zasebne podatke. Mislim, da bi morali predvideti oba sistema, kar je vsaj enkrat še sporno. Oba sistema pa morata biti tudi tehnično ločena. Uporaba enega sistema ne sme vplivati na uporabo drugega sistema. Poročevalka v odboru IMKO bi rada e-call sistem omejiti na klice v sili 112 jaz sem vključil svoje mnenje še oba sistema. Ker, če bo na koncu prišlo do tega, da bomo vendarle se odločili za oba sistema, bomo imeli pripravljene že ustrezne predloge, oziroma ustrezne mnen, ustrezno mnenje. Zasebni ekosistem bi moral po mojem mnenju delovati in se uporabljati samo z vnaprejšnjim soglasjem uporabnika, ki mora biti ustrezno informiran o načinu zbiranja obdelave podatkov in svojih pravicah eh, na področju varstva osebnih podatkov. Tudi ne sme priti eh, do negativnih posledic pri uporabi klicev sili ICOL 112, če uporabnik zavrača uporabo drugega sistema. V svojem mnenju sem poskušal jasno podati ta Evropska direktiva o varstvu osebnih podatkov, ki je iz leta 1995 in o zasebnosti, veljata tudi za sistem e-call, kar bo seveda veljalo tudi potem, ko bomo reformirali naš sistem varstva podatkov. In tudi pri novi zakonodaji bo ostala ta povezava. Nekaj vprašanj je še odprtih, imamo nekaj pravnih eh, problemov. Najprej opredelitev, kaj pomeni minimalni niz podatkov, ko govorimo o klicu v sili 112. Drugo vprašanje pa je, kako lahko dobimo soglasje voznika za zasebni sistem e-call, če avtomobil uporablja več oseb če se to vozilo proda ali posodi. Na tem področju imamo tudi porabo sistema car sharing, to se pravi, da si več ljudi deli isto vozilo. Pri teh zadevah se moramo vprašati, vprašati kako, s katerimi podatki zaščititi tudi vozilo pred zlorabo in tatvino. In za te primere sem predlagal spostavitev delegiranega akta pri pripravi katerega mora sodelovati eh, tudi varoh osebnih podatkov na evropski ravni. Dovolili smo se, no zdaj prihajam na postopkovno vprašanje, da bi do 5.12. lahko vlagali predloge sprememb in da bi, kot smo sprva načrtovali, 18.12. o tem glasovali ko smo dokončali poročilo, druge politične skupine še niso imenovali svojih poročevalcev v senci in ker je Imko želel najprej glasovati že 6.12., na kar smo se tudi pripravili, tako da bi pravočasno pripravili naše mnenje. Zdaj pa Imko to glasovanje predstavil 6.12 na februar, tako da bi se lahko vzeli nekaj več časa. Glede na izhodiščno stanje pa se mi je zdelo bolje, da bi to pripravili kar naprej, tako da bi se s tem ukvarjalo lahko še imko. Naš odbor, odbor Libe, se omejuje na vprašanja varstva podatkov. To je šesti člen in uvodne izjave 8 in 13 samo te določbe se nanašajo na varstvo podatkov, samo glede tega lahko podamo svoje mnenje in to tudi moramo storiti, to niso nepomembne določbe, gre pa za precej omejeno področje. In vse skupaj tudi ni tako obsežno, kot bi si predstavljali. kar pomeni, da moramo sistem e-call obravnavati z vidika varstva podatkov, vendar pa to ni tak eh, velik akt, kot je temeljna direktiva o varstvu podatkov. Zato se mi zdi, da je dovolj, da izvedemo postopek po 49. členu, ne pa po 50. členu. Če pa bodo drugi poročevalci ali pa odvar sam želel, lahko iz političnih eh, razlogov uporabimo tudi 50. člen. To bi imelo politične institucionalne razloge, vsebinskega vidika pa se mi to ne zdi nujno potrebno, ni se treba s tem ukvarjati predolgo. Mislim, da so zadeve dokaj pregledne, tako da je mogoče v dokaj kratkem času pripraviti mnenje. Hvala, Aksel. Mm. Imamo tukaj celo vrsto. Govorcev, oh, gospa Intfeld je prva. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, hvala lepa tudi poročevalcu za hitro, izjemno hitro delo. Mislim, da osnotek poročevalčevega mnenja zajema nekaj zelo dobrih predlogov. Zdaj ima pa, bi pa postavila nekaj vprašanj. Nisem popolnoma prepričana, da imamo tukaj pokrita vprašanja varstva podatkov. Pravite, da se podatki ne bodo shranjevali, da ne bo sledenja. Dejstvo pa je, da smo pri mnogih drugih eh, zadevah ugotavljali, da se vedno pojavlja želja po širitvi funkciji In vedno kdo reče, to bi bilo zanimivo, to bi lahko pravili za kaj drugega. Ti podatki bi lahko bili zelo zanimivi za zavarovalnice. Ne nujno v korist zavarovancev. Senzori, mogoče beležijo podatke, jih pa ne shranjujejo, ampak mislim, da je tehnično mogoče takšne podatke tudi shranjevati. In s tem bi dobili jasen upogled v način vožnje uporabnika vozila kar je zanimivo za zavarovalnice, kot sem rekla. Tukaj lahko imamo tudi možne komercialne uporabe, to bi lahko bilo interesantno tudi za policijo. Vedno se moramo vprašati, zakaj ta sistem sploh, eh, čemu je namenjen za reševanje življenj če bo reševal življenje, je odvisno od mnogih drugih faktorjev. Kajti, tudi če se avtomatsko sproži klic v sili, ne pomeni, da bo v nekaj minutah eh, na kraj nesreče prispelo tudi reševalno vozilo. To je odvisno od tega, ali je takšno vozilo na voljo, ali je na voljo reševalna ekipa in podobno. Ne moremo reči, da če bomo ugradili e-kol, bomo rešili toliko in toliko življenj na leto. Kar zadeva postopkovno vprašanje. bi me zelo zanimalo mnenje. Uh, Evropski varuh osebnih podatkov in tudi kar zadeva postopek po 50 členu, mislim, da bi morali ta postopek izvesti zaradi tega, ker so pomisleki glede varstva podatkov prehudi, da bi se odločili za poenostavljen postopek po 49 členu. Dejstvo je, da se mora vključevati v vse več postopkov. In to je posledica tega, da živimo v svetu, ki temelji na izmenjavi podatkov. Vedno več podatkov kroži in to postaja vse pomembnejša razsežnost našega življenja. Zato in morajo izpostaviti situacijo, v kateri se ne bo treba boriti za postopek po členu 50 v vsakem novem primeru, ampak bi to moral biti standard. Hvala lepa, gospod Sargentini. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V zadnjih eh, mesecih sem dvakrat postavljala vprašanje komisiji v zvezi z eh, e-kolom, e-klicem. Zanima me, kdaj ta čip dejansko posreduje podatke, ta čip ali SIM kartica je ta vse čas eh, priklopljena na omrežje ali smo lahko pripričani, da se bo povezava spostavila šele v primeru nesreče, kar je seveda neodvisno od eh, tega, ali bo prišla pomoč, kar je izpostavila gospa Infeld. ne vem še vedno, ali ne bo, se ne bodo zbirali podatki, ki bodo spremljali voznika v ščasti. Podatki bi se lahko uporabljali tudi komercialno ali pa tudi zato, da bi sledili osebam, tudi če te tega ne želijo. Za zelene je to poročilo, ki je pred nami. Gospoda Fosa, poročilo, ki gre v pravi smeri. Radi pa bi neko jamstvo in bomo uložili ustrezne predloge sprememb, ki bodo omogočili izklop sistema strani uporabnika. Voznik, uporabnik vozila mora samo odločati o tem, ali bo uporabljal ta sistem in ne sme biti prisiljen uporabljati e-call na osnovi nakupa avtomobila ali izposoje avtomobila ali kaj podobnega. Varuh osebnih podatkov opozarja tudi na to, da zasebnost ni dovolj zaščitena. kar moramo prav tako upoštevati. Pripričiti moramo zlorabo pri sledenju osebam. Tale function creep. To se pravi, da se, ko se enkrat zbirajo podatki, ti lahko uporabljajo tudi v druge namene. To je nekaj, kar bi morali preprečiti. In za konec še nekaj. Mislim, da ni dopustno in tudi noče, da bi poročevalec razpravljal o tem, ali bomo uporabljali 49 ali 50 člen za postopek o tem bi rada tudi razpravljala. Sem eh, članica tukaj in sem tudi ženska in tudi na sestanku koordinatorjev bom eh, razpravljala o tem, kako obravnavati to poročilo naprej. Zelenom se, zelenim se zdi potrebno, da uporabimo postopek po členu 50, ker gre za varstvo podatkov. V našem odboru smo se izčrpno ukvarjali s to tematiko in mislim, da bi to morali storiti tudi v primeru iklica. Zagotoviti moramo, da bodo spoštovane tudi naše pristojnosti na tem področju. Hvala pa gospod Sargentini, gospod Weidenholzer. Hvala pa gospod predsedujoča. Zahvaljujem se gospodu Fosu, da je mnenje pripravil tako hitro in na, eh, tako sistematično. Gre za ti dve področji, javni eh, klic v sili in zaseb na uporaba podatkov mislim, da je zelo pomembno. Da izključimo sledenje in lokalizacijo. Ta speča tehnologija mora resnično mirovati, svati, dokler ni sprožena. Prav tako pa je treba raščistiti to, kar so omenjali drugi kolegi. Pripričati moramo namreč, da bi se sistem uporabljal v komercialne namene, naprimer na področju zavarovalništva, kjer bi lahko zavarovalnice predpisali, da v primeru neuporabe sistema predpišajo više zavarovalne plemije. Tukaj gre za vprašanje, pri katerem moramo natančno spremljati stanje v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Seveda vidimo prednosti tega sistema, ampak eh, ta lahko za seboj potegne celo vrsto stranskih učinkov, ki jih ne želimo. In to je tudi mnenje socialistov in demokratov. In sicer, da bi morali uporabiti postopek v skladu s 50. členom, ker gre za pomembno vprašanje. Pozitivno pomembno je, in tukaj se strinjam z opročevalcem, je, da je sisteme možno ali mora biti mogoče izklopiti, ročno izklopiti, tako komercialne kot eh, tudi javne. Nikakor pa ne smemo dovoliti, da bi javni sistem e-kol bil plačil, plačljiv. Mora biti brezplačen sistem, ker gre za reševanje človeških življenj. Takšno je naše mnenje uporaba 50. člena pa je za nas zelo pomembna. Hvala lepa, gospod Kirkhope. Hvala lepa, gospod predsedujoča, se opravičujem, ker eh, nisem spremljal začetka predstavitev gospoda Fosa. Nekako sem spregledal, koliko je čas. E, tukaj je cela vrsta pomisle, ko osredotoči se bom na tiste, s katerimi se ukvarja naš eh, odbor. Sem v nerovnem položaju, ta, jaz sem tukaj z gospodin Fel dvakrat že. Tukaj ne vidim nobenega znaka. Ta imamo neke jasne parametre in uporabe informacij, ki jih lahko takšne naprave zbirajo. Pri teh zadevah sem dokaj ciničen. Morali bi preprečiti kršenje zakona zaradi uporabe računalniške opreme. Mene bi zanimalo, kako to naj bi to delovalo na nemških eh, avtocestah, eh, kjer nimajo na mnogih eh, odsekih omejitve hitrosti. Mislim, da je to nekaj zelo slabega. In lahko čestitam gospodu Fosu za to, kar je povedal na koncu gre za podrobno obravnavo tega akta, moramo pa biti izjemno previdni. Tukaj je veliko vprašanj povezanih z varstvom podatkov, resnih eh, pomislekov, kako gre za uporabo na komercialni način, ne gre za to, na kak način se to potem naprej uporablja. Podatki se zbirajo za komercialno napravo, ki se komercialno prodaja z avtomobilom, že s tem so povezane težave, to je lahko predrago, kontraproduktivno in avtomobilski klubi so se že resno odzvali na to. Gre za to, da morajo voznike nadzorovati svoje vozila, saj nosijo odgovornost za kršitve prometnih predpisov, prekoračitve hitrosti in tako naprej, ampak to je njihova odgovornost. Ta sistem bi lahko vzpostavil slabe voznike, ki bodo menili, da se bodo lahko zanašali na naprave, na stroje, ne pa da bodo prevzeli svojo odgovornost eh, pri vožni. Tako kot pri mnogih drugih eh, primerjih morajo biti ukrepi sodzmerni in nujno potrebni. Ta predlog, eh, po mojem mnenju, ni potreben. Zbiranje in uporaba podatkov v tem kontekstu je nepotreben udor v zasebnost ljudi. Hvala lepa, gospod eh, Krkov, gospod Dion. Hvala lepa. Um, ik heb het dossier al een tijd lang. Tukaj se lahko marsikomu pridružim v veliki eh, meri. Že nekaj časa se ukvarjam z tem vprašanjem od uh, poročilo na lastno pobudo v odbor za notranji trg. Tam smo zadevo tehnično proučili. Sofi Intfeld eh, je zadela žebljico na glavico, ko je povedala, da gre tudi za to, kar se bo dogajalo z zbranimi podatki. Edina država, ki je aktivno izvajala te poskuse, je imela veliko tehničnih problemov z sprejemom podatkov in eh, obdelavo podatkov v nadzornem centru. Tukaj nisem strokovnjak za tehniko, vsekakor pa je treba še marsikaj narediti, preden eh, se reševalno vozilo odpravi na pot. Tukaj nekako zavezojoče predpisujemo in to preuranjeno nekaj, kar tehnično še ni dozorelo. Saj nimamo nemotenega sprejema podatkov v eh, centru za nujno pomoč. Tukaj je kar nekaj eh, pomislekov v zadnjem času eh, je bilo veliko govora o tem, da naj bi zdaj vohunske naprave vgradili v vsak avtomobil. Kakorkoli počil gospoda oziroma mnenje gospoda Fosa se mi zdi zelo dobro, ne smemo pa ostaviti vtisa, da bomo priznavali tudi druge funkcije, ki se bodo lahko uporabljali ob sistemu klica v sili. Državljanov ne moramo ustrezno informirati o tem. Vsi želimo reševati življenja, če pa je cena tega reševanja zato, da bomo vedno podrobno gledom, ne glede na to, kje bomo in kam se bomo odpeljali. Tukaj ne gre samo za luciranje vozil, gre tudi za podatke o poteko nesreče. Mislim, da se nišče ne želi zbiranja takih podatkov. Naša politična skupina je kritizirala to že v odboru IMKO. Mislim, da bi morali zadeve omejiti samo na prvo in drugo točko, tukaj bi se še lahko strinjali, ampak samo po določeni pogoji. In če si pogledamo to, kar so povedali drugi. glede možnosti vklopa in izklopa. Tu se pravi, da naprava ne deluje avtomatično, če jo ročno izklopimo. Nekaterim bi bilo bolj všeč, če jih ni mogoče eh, najti. Tukaj imamo tudi povezavo med varstvom zasebnosti in določili v tem pravnem aktu. Na vsak način državljanov ni všeč in zato jim ne smemo preveč usiljevati. Hvala lepa, sedaj pa vabim predstavnico Evropskega varuha za varstvo podatkov. Hvala, gospod predsedujoča. Slišali smo različna mnenja sama se bom osredotočila na naše ključne pomisleke poročevalec je že omenil morebitne težave s klicem enaindvajset tudi ostali ki so se oglasili v razpravi so se na to sklicevali e klic je oprema ki je sedaj na voljo v vseh vozilih ampak gre za zelo intruzivno napravo, ker omogoča geolokalizacijo vašega vozila, kar zadeva varstvo podatkov varovalke smo vnesli samo za klic 112. Ta uredba pa odpira vrata tudi za zasebni e-klic in tako naprej, kar pomeni, da bi zavarovalnice in tudi druge storitve, ki jih uporabljate preko mobilnega telefona in ko uporabljajo vašo geografsko lokacijo, koristile te informacije. Gospa Sargentini je že povedala, da ne vemo, ali bodo eklic uporabljali za druge komercialne namene ali ne. Mi smo prepričani, da se bo uporabljal tudi za komercialne namene. Stvari se razvijajo v tej smeri, tudi proizvajalci avtomobilov in posameznih aplikacij vodijo razvoj v tej smeri. Nekatere zadeve so lahko sicer koristne in jih uporabniki lahko uporabljajo, ne bi pa smele te zadeve kršiti načel z področja varstva podatkov. Mislim, da potrebujemo takšne varovalke ali pa še strožje varovalke, kot so pri 112. Prepoved stalnega sledenja je pa našem mnenju nujna. Poleg tega mora posameznik dati predhodno pisno soglasje za e-klic in za druge storitve dodane vrednosti. Pomembno je, da na koncu ne bo nihče uporabljal storitev, ki omogočajo geografsko lokalizacijo, ne da bi to predhodno vedeli. Se pravi, vsak mora dati pisno soglasje k temu, da se bo uporabljala funkcija geografske lokalizacije. Tako da je morebitna rešitev ta, da nekaj dodate v člen 6, ki zagotavlja varovalke za klic 112. In te varovalke bi morali uporabiti tudi za zasebni e-call, e-klic in ostale storitve dodane vrednosti. Oziroma pripraviti kakšne smernice za avtomobilsko industrijo in oblikovalce aplikacij. Morda bi odbor Libe uh, lahko pripravil kaj s tem v zvezi, zato da bi se spoštovala tudi določila z področja varstva podatkov. Mi ne želimo dodatnega spremljanja in nadzora državljanov. Hvala lepa. Predstavniki komisije bi še vi želeli kaj povedati. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Komisija bi se rada zahvalila odboru Libe, še posebej poročevalcu gospodu Fosu za pripravljeno mnenje v zvezi s tem predlogom. Komisija se seveda strinja s tem, da potrebujemo podrobna pravila z področja varstva podatkov in zasebnosti v tem pravnem instrumentu, ki vzpostavlja EKLIC. Direktiva 95 skozi 46 in 2008 skozi 2007 to opredeljujejo komisija je to vključila tudi v svoj predlog, v členu 600 najdete. Kar zadeva zasebne e-klice ali storitev dodane vrednosti, komisija predlaga samo e-klic, ki temelji na 112, kar pomeni, da potrebujemo podrobna pravila za to storitev in za nobeno drugo storitev. Komisija tudi meni, da bi morali biti previdni pri urejanju zasebnega e-klica ali e-klica, ki prinaša dodano vrednost. V tem primeru bi morali obravnavati tudi številna druga vprašanja, ne samo varstva podatkov in zasebnosti. Vse to bi morali upoštevati, seveda. Glede možnosti, ki smo jo pogosto danes slišali, namreč, da bi deaktivirali javni eklic 112, komisija meni, da bi to lahko resno oklestilo prednosti in koristi, ki jih ta storitev prinaša za zasebnike in vse državljane. Vas je skrbelo predvsem to, da se ne bi omogočilo stalno sledenje, ampak to je iz predloga komisije popolnoma izključeno. Tega problema ni pri eklicu 112 in to je edina zadeva, ki jo v tem besedilu urajamo. Potem pa še zahteva po tehničnem ločevanju javnega klica 112 od ostalih storitev dodane vrednosti. Previdni bi morali biti, ali je to tehnično sploh možno. Je pa res, da bi proizvajalcem lahko preprečili, da uporabljajo iste komponente. Lahko bi stvari ogrozili, lahko bi prišlo do dvojnih klicev celo, kar bi bilo nespametno, ker bi s tem preobremenili te centre za nujno pomoč, ki bi bili dvojno preobremenjeni. Hvala lepa. Aksel. Vielen Dank, vielen Dank auch für die. Hvala lepa, hvala lepa tudi eh, za vaše številčne odzive. Vendar le bi rad še nekaj pojasnil o čemer govori tudi komisija. Iz zadnjega pogovora z predsedstvom odbora IMKO, kot tudi sporočevalko iz eh, IMKO, je šlo, da bi ta sistem eh, omejili samo na sistem klica v sili 112. Zato pravzaprav ne bi bilo treba razpravljati o drugih zadevah, ampak to sem vendarle raje vključil v svoje mnenje, ker je večkrat eh, bilo menjeno tudi, da bi se uporabljali tudi zasebni sistemi, komercialni sistemi. Ampak v Imku so mi zagotovili, da tukaj gre samo za sistem e-klica v sili 112. Zato je možnost vklopa in izklopa. Stvar varstva podatkov. Vsak mora sam odločiti, ali bo uporabljal ta sistem ali ne. Iz opisa sistema izhaja, da tukaj ne gre za stalno spremljanje in prenos podatkov ampak se sistem aktivira samo v primeru, da to sprožijo senzori v določenih okoliščinah. Tako je sistem opisan in tako želimo tudi ta sistem uporabljati, ker bomo samo tako lahko zagotavljali varstvo podatkov. To se pravi, da sistem aktivira samo v primeru sprožitve senzorjev in samo, če uporabnik s tem soglaša mislim, da s tem tudi osredno sledimo cilju tega sistema. Varoh osebnih podatkov je že podal svoje mnenje, ne samo danes, da je svoje, da smo mnogi razmišljali o tem, kako zadeve omejiti v prihodnosti. Ampak lahko se zgodi, da v tem primeru to ne igra nobene vloge, zaradi tega, ker se poročevalko omejuje na sistem, klica 112. Tako da se mogoče preveč preglavic delamo pri vprašanju, ki trenutno sploh ni relevantno, ki se bo mogoče pojavilo v prihodnosti. Ampak tudi, če bi ugradili tak zasebni sistem, bi po mojem mnenju morali državljanom omogočiti vprašanje odločitev o tem, ali bo sistem uporabljal ali ne, ali ga bo aktiviral ali ne. Sam mora odločati tudi o stroških, do katerih bi lahko prišlo, ker se za to zanimajo zavarovalnice, o čem je govorila eh, Sofi. Nekateri bi lahko mogoče dobili nižje zavarovalne premije, če bi vklopili takšen sistem. Na vsak način mora s tem soglačati nekdo, ki bo imel tak sistem ugrajen. Treba seveda tudi rešiti pravno vprašanje, v katere namene je mogoče uporabljati te sisteme, kar bo v skladu z pravno direktivo. Postopek po 50 ali 49 členov, meni je to vse eno, lahko se odločite, da tako ali drugače. Ampak dejstvo je, da če se ukvarjamo z izključno sistemom e-klica 112, to vsebinsko ni upravičeno, razen če hočemo odboru imko pokazati, kje so naše pristojnosti zaradi mene, lahko izberemo posopek po 50. členu, ampak vsebinsko se ne bo nič spremenilo in eh, porabljen čas ne bo sorazmeren s tem, kar urejamo v tem pravnem aktu, ampak kakorkoli že tukaj nimam nekih velikih želja. O tem lahko odločajo drugi. Želel sem samo povdariti, zakaj gre in da lahko na ta vprašanja v okviru naših pristojnosti odgovorimo zelo enostavno. Pri komercialnih eh, sistemih, ki po vsej verjetnosti sploh ne bodo del poročila odbora IMKO, se lahko s tem tudi bolj podrobno tehnično ukvarjamo. Ampak nasplošno menim, da mora vedno biti odgovornost posameznika, ki mora imeti možnost vklopa in sklopa eh, sistema. To izhaja že iz eh, temeljne direktive o varstvu podatkov. Hvala, gospod Fos. To je bila zadnja točka na dnevnem redu za danes do povdne. Zato bom dopodansko sejo zaključila. Nadaljujemo ob dveh popovdne skupno razpravo z odborom Ekon. Potem pa sledi seja odbora Libe ob 15. uri in 30 minut. Kar zadeva poročilo, ki smo ga ravno kar obravnavali, naj povem še to, da je rok za vložitev predlogov sprememb 5. december. Hvala lepa. Se vidimo ob dveh.